Ich glaube, wir können anfangen. Tako, mislim, da lahko začnemo. Začenjamo s popodanskim sestankom. Veseli me, da je z nami minister za turizem, gospod Franceschini iz Italije, tukaj z nami in nam bo predstavil svoje načrte za italijansko predsedstvo, kar se tiče področja turizma. Smo namreč odbor za promet in turizem Tako da bomo imeli dva ministra z nami. Ministra za promet smo že imeli, sedaj pa ste z nami tudi vi. Veselime, da ste z nami. In s veliko pozornostjo vam bomo prisluhnili. Dobrodošli v Evropskem parlamentu. Grazie, presidente. Eh, saluto tutti componenti. Lepo pozdravljeni, gospod predsednik, lep pozdrav tudi vsem članom odbora ob začetku dela Želim si, da bi v času italijanskega predsedovanja dobro sodelovali, da bi prisluhnili drug drugemu, čim bolj intenzivno, stvarno. To velja tako za vaš odbor, kot tudi za italijansko predsedstvo. Osrednja tematika na področju turizma je, po mojem mnenju, zagotovo to, kako na različnih ravneh, kjer se sprejemajo odločitve na nacionalni ravni in evropski ravni, dati vedeti, da je turizem resnično ogromna priložnost za rast in gospodarski razvoj celotne Evrope. Najbolj pomembna svetovna turistična destinacija je tematika, s katero bi se morali najbolj okvarjati na področju turizma, tudi znotraj strategije Evropa 2020 je to natančno opredeljeno. Zavedamo pa se, da lahko to izkoristimo za gospodarsko rast, za razvoj, za zaposlovanje, pa ne zgolj za to. Ko govorimo o turizmu, se moramo v današnjih časih zavedati, da obstaja mednarodni turizem, tudi v Evropi je prisoten, je pa prisoten turizem seveda tudi znotraj meja naših držav. Velik del mednarodnega turizma, torej turizma iz velikih držav, ki se približujejo temu velikemu turističnemu trgu, predstavljajo pomemben izvor potnikov, ki prihajajo tudi iz Kitajske in drugot. In državljani iz Kitajske in iz bolj oddaljenih držav prihajajo v Evropo, organizirajo si svoje potovanje tako, da obiščajo posamezne države, potujejo iz ene prestolnice v drugo, vendar vedno skoraj da izberejo kot cilj Evropo. zelo redko izberejo zgolj eno samo evropsko državo, namreč te osebe nimajo v svojem življenju večkrat priložnosti, da odpotujejo v Evropo. Zato moramo izkoristiti potencial, ki ga ima Evropa, zato da se uveljavi na mednarodnem trgu kot edini sogovornik. Čeprav imamo na voljo različne nacionalne politike, ki pa so vseeno med seboj tesno povezane. Potem pa je tu še druga vrsta turizma tako imenovani notranji turizem znotraj Evropske unije. Tudi tu lahko govorimo o tem, koliko lahko posamezen turist prispeva v gospodarskem smislu, ko opravi neko tako potovanje. Se pa s temi internimi potovanji krepi tudi sam pojem evropskega državljanstva. Tudi ko smo bili mi mladi, smo potovali in na tak način smo spoznavali Evropo, skrbeli za večjo integracijo, poskrbeli smo tudi za povezovanje posameznih nacionalnih identitet. Mislim, da smo lahko na to ponosni, nekoliko tudi ljubosumni, zlasti na današnje mlade, ki lahko to še toliko bolj izkoriščajo za namene integracije, Turistična potovanja so torej zelo dobra tudi za vzpostavitev evropskega državljanstva. Kot vemo, ima Evropa na voljo kulturne in naravne danosti. V primerjavi z drugimi regijami na svetu imamo tega bogatstva še toliko več, zato moramo izkoristiti povezave, ki obstajajo med našo kulturno dediščino in zmogljivostjo, da pritegnemo turiste. Mislim, da bi morali več vlagati v to povezavo. Ciljati bi morali na kakovosten turizem, kakovosten turizem, v okviru katerega se ponujajo kakovostne storitve. V globaliziranem svetu tu ne gre za nišne oblike turizma, gre za turizem, ki pritegne večje število turistov, ki ponuja kakovostne storitve. Na kratko bi rad povedal, kako si sam predstavljam to, kako izpostaviti kakovosten turizem v Evropi. Mislim, da bi morali podpirati predvsem intermodalni transport, različne oblike potovanja, da bodo tudi turisti lahko obiskali tiste manjše kraje, bolj oddaljene kraje ali odročne kraje, namreč v prestolnicah je večkrat na obisku preveč turistov, s katerimi se težko ukvarjamo naenkrat. Obstajajo pa tudi drugi kraji, druge turistične destinacije, ki so zelo privlačne, vendar niso vključene v te večje turistične itinerarje posameznih turistov. Zato bi morali poskrbeti za čim bolj raznoliko turistično ponudbo, še posebej, ko gre za starejše osebe, za mlade in za družine. Bolj raznoliko ponudbo je treba oblikovati. Zato bi lahko pripravili tudi evropske potovalne poti. Za nas bi to lahko bila priložnost, kako tudi v manj znane kraje pripeljati turiste. Pripraviti bi morali takšne turistične poti, ki imajo naprimer bolj kulturno noto, naprimer frančizna. To je pomembna priložnost, ta pot poteka od severa Evrope pa do pristanišč na jugu Italije, do Bulje. Od tam so potem naprimer turisti potovali tudi v sveto deželo in tako naprej se pravi, upoštevati je treba ne samo turistično, temveč tudi kulturno priložnost, ki jo imamo v času našega predsedovanja. 9. septembra bomo v Bruslju organizirali tudi predstavitev v zvezi z mestom Siena in tudi Siena je na tej poti, ki sem jo prej omenil. V času srednjega veka, pa tudi v času renesanse je bila Siena zelo pomemben kraj, preko katerega so potekale številne poti. Mislim, da mi je tudi predsednik ponudil zelo zanimivo turistično pot, tu jo imam v tej zloženki, vodi nas vse do Črnega morja in na tej turistični poti najdemo tudi manj znane, vseeno privlačne kraje. Drugi pomemben izziv pa se nanaša na to, da je tudi v turističnem sektorju, kot v vseh ostalih sektorjih, prišlo do prehoda na spletne ponudbe. Vedno bolj pogosto se uporablja internet, pogosto potovanja ne rezervirate na tradicionalen način v turistični agenciji, temveč si potovanje organizirate sami preko interneta. Zato bi morali pomagati pri tej digitalizaciji posameznih krajev, turističnih krajev. Odpraviti bi morali te ovire, ki še obstajajo na internetu in ki preprečujejo turistom izven Evrope, da bi se organizirali svojo pot in obiskali posamezne kraje. Zato bi morali poskrbeti za večjo komercializacijo in tudi prepoznavnost turistične ponudbe. Zagotoviti je treba tudi dovolj sredstev za spodbujanje gostoljubnosti na visoki ravni, to je tisto, kar turisti od nas pričakujejo, zato bomo morali poskrbeti za ustrezno poklicno usposabljanje človeških virov. To konkurenčno prednost ki jo imamo v primerjavi z eh, ostalimi akterji drugod po svetu, bi morali bolje ovrednotiti. Mi smo zelo gostoljubni in temu je treba dati večji pomen. Lahko bi pripravili, naprimer, dobro prakso, lahko bi poskrbeli tudi za usposabljanje strokovnjakov, ki delujejo na področju turizma, tudi v turističnih vodičih bi morali to spodbojati med posameznimi turističnimi vodiči, bi morali prav tako poskrbeti za širjanje znanja o posameznih krajih, ki bi jih turisti lahko spoznali. Organizirati bi morali tudi posamezne kampanje osveščanja in komunikacijske kampanje, ki bi se nanašale na evropski okvir. Pogosto tuji turisti prihajajo na obisk v Evropo, ne zgolj v posamezno državo članico. Zato bi morali Evropo tržiti kot celovit proizvod v kontekstu globalnega turizma. Tekom predsedovanja bomo v Neaplju 30. in 31. oktobra skupaj z Evropsko komisijo organizirali Evropski turistični forum. Posvetili pa ga bomo predvsem vprašanju, kako povezati kulturo in turizem. Sam sem v Italiji zadolžen za kulturo in turizem. Malo je ministrov, ki so pristojni za ti dve področji sočasno. Poskrbeti bi morali za večjo integracijo teh dveh sektorjev. Na institucionalni ravni se sicer opravljajo posamezne dejavnosti, ampak zdi se mi, da bi morali poskrbeti predvsem za večjo povezavo med politiko turizma in kulturno politiko. Tako da bodo tudi turisti v Evropo prihajali vedno bolj zaradi ustvarjalnosti, zaradi ponudbe kulturnih dejavnosti, zaradi kulturne dediščine v Evropi. Namreč k nam tuji turisti prihajajo predvsem zaradi tega, ker je naš turizem kulturno obarvan. Na tem turističnem forumu bomo torej govorili o tem. Foruma se bodo odeležili ne samo ministri za turizem, temveč tudi ministri za kulturo. Še na kratko o predlogu direktive o paketnih potovanjih. Marca ste na plenarnem zasedanju razpravljali o tem. Italija je tista, ki bo morala opraviti nadaljna pogajanja v zvezi s tem, kajti v svetu naj bi že zauzeli nek okviren pristop do te teme, zato da bi v drugem branju z Evropskim parlamentom tudi dosegli dogovor. Zelo pomembno je, da ta sektor uredimo. Okrepiti je treba namreč tudi varstvo potrošnikov, predvsem pa bi morali ponuditi ustrezen odgovor na vprašanja, ki ga zastavljajo državljani v luči vedno hitreje spremljajočega se sektorja turizma. Namreč tudi posamezne storitve na področju potovanj bi morali bolje med seboj uskladiti in poskrbeti za ustrezno varnost. Svetu bomo kot italijansko predsedstvo predlagali, da sprejme osnutek sklepov z področja turizma, ker želimo ta sektor bolj okrepiti in predvsem želimo podariti to, da bi morali bolje ovrednotiti in povdariti našo kulturno dediščino, tudi vse tiste elemente, ki se nanašajo na trajnostni razvoj, na gospodarsko rast in tudi zaposlovanje. Hvala lepa. Thank you. Ja, Hvala lepa. Tako, sedaj pa koordinatorji. Tri minute, ker nimamo prav veliko časa. ELS, gospod De Grandes. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod minister, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljamo tudi italijansko predsedstvo No, kdo bi lahko bolje kot italijan oziroma španec govoril o turizmu? No, se zadnje imamo izkušnje z tega področja in si drznem to tudi izpostaviti. Sam sem koordinator in v veliko čast mi je, da lahko govorim ne zgolj v imenu Španije, temveč tudi naše politične skupine. Kot je rekel že minister, za vse nas je turizem velika priložnost. Utrditi je treba posamezne turistične kraje, znane turistične kraje v državah članicah drži, vendar bi morali spodbujati tudi večjo povezavo z ostalimi turističnimi točkami. Mislim, da je turizem velik potencial za gospodarsko rast in razvoj, pa tudi za zaposlovanje. Poleg tega se mi zdi, da je turizem ena od vodilnih industrij v številnih državah, tudi v moji državi in znatno prispeva, saj pri nas tudi k BDP-ju. Uh, člen 195 iz pogodbe prepoveduje poenotenje na tem področju. Mislim, da bi vsi morali biti konkurenti drug drugemu, drži, ampak vseeno bi morali nacionalne pobude dopolniti z drugimi umetniškimi in kulturnimi elementi. Mislim, da bi morali poskrbeti tudi za večjo vidnost posameznih držav Namreč, da ne bi zgolj leteli nad posameznimi državami, temveč, da bi se skozi njih zapeljali morda tudi s kolesom, ker bi jih tako bolje spoznali. Dobro je, da ste si med cilje zadali tudi spodbujanje Evrope kot blagovne znamke, ki jo lahko tržite. posamezne države so bile vedno bolj osredotočene nase in naprimer običajno so turisti iz teh držav potovali znotraj posamezne države, zaverovani so bili bolj sami vase, sedaj pa k nam prihajajo tudi naprimer turisti iz Rusije in Kitajske, tisti, ki si lahko to privoščijo seveda in tudi za te turiste bi morali Evropo narediti bolj privlačno kot je rekel minister, poskrbeti moramo za kakovosten turizem. Ne gre zgolj za to, da bi polnili državne blagajne na račun turizma. Uveljaviti je treba tudi svoje vrednote, umetniške demokratične vrednote. Izkoristiti je treba vse tisto, kar imamo na voljo znotraj te globalne politike. Več bi morali vlagati v to. Tudi državam v razvoju bi morali dati vedeti, da lahko storijo še veliko na tem področju. Diverzifikacija je prav tako pomembna. Kot ste rekli sami minister, ne obstaja zgolj mednarodni turizem, obstaja tudi notranji turizem, tudi socialni turizem. Rekli ste, da bi morali poskrbeti tudi za starejše državljane. V preteklosti so posamezne hotele morali zapirati. Zato bi lahko naprimer poskrbeli za zdravstveni turizem ali pa za senior turizem, ki bi ga namenili starejšim osebam. S tem bi poskrbeli tudi za zaposlovanje. Mislim, da je tu treba vključiti tudi socialno politiko in turistični sektor bi lahko služil kot poligon za nadaljne dejavnosti, kjer bi lahko vsi bili udeleženi. Da, bom kratek. Italijanskemu predsedstvu bi rad povedal predvsem to, da bi morali razmisliti o posameznih ukrepih, ki bi jih lahko izvajali v državah v razvoju, zato da bi tudi te države lahko izkoristile svoj potencial, da bi morda s pomočjo turizma našle pot ven iz zagate, v kateri so se znašle. Pogledati je treba tudi to, kako delujejo posamezni turističnimi modeli, kaj lahko še storimo. To je vse, hvala. Se prečujem, da vas prekinjam, ob 16. mora minister roditi, časa nimamo. Zato se držite odmerenega časa. Sedaj pa Ertuk. Hvala lepa. Spoštovani minister, dobrodošli v Evropskem parlamentu, v odboru za promet. Mislim, da ste spregovorili o nekaj nepomembnih točkah v času vašega predsedovanja zelo pomembno je, da Evropa kot turistična destinacija postane bolj prepoznavna. Potrebujemo digitalno strategijo za to. In še prav posebno me veseli in to veliko krat pozabljamo, da moramo tudi olajšati prihod turistov in tudi tranzit. To je zelo pomembno. To pa seveda posega tudi v notranje strukture držav članic. Ste pa to prepoznali. To je dobro. Turizem je seveda eh, zelo pomembna dejavnost, je pa to dejavnost, ki, na katero lahko ima vpliv zelo veliko zonanih dejavnikov. Če ima neka država slabo zonanjo politiko, potem imajo manj turistov, ker imajo pač slabši imič. Če imajo slabo infrastrukturo, potem seveda turistov ni, ker to ni udobno. In konec koncev, če mora jo določeni prebivalci določenih držav imeti vize, potem jim to tudi onemogoča potovanja v določeno državo. Nekaj ste izpostavili, namreč, da moramo področja in znamenitosti v tistih regijah izpostaviti, ki so težko dosegljiva. Rad bi to dopolnil, tiste regije in področja, ki imajo tudi slabo infrastrukturo, moramo izpostaviti. In sedaj še dve vprašanje. Prvič, ta trajnostni turizem je zame zelo pomemben. Kako lahko to podpiramo? Želite to podpirati? Domnevam, da da. Če da, kako? S kakšnimi ukrepi ste jih že pripravili? In drugo vprašanje, kako lahko oziroma kakšne načrte imate za to, da bi intermodalni transport za turiste olajšali. Naprimer, če bi imeli samo eno vozovnico za vse oblike prometa, tako bi olajšali mobilnost in verjetno povečali tudi število turistov. Hvala. Um, Hvala lepa in lepo pozdravljeni, minister. Krasno je, da ste danes z nami. Prav je, da ste danes tu, zato ker na turizem ne bi smeli gledati kot na ločeno dejavnost. Turizem je zgolj en člen v verigi. Posamezniki pogosto pridajo v Evropo z letalom, potem naprimer stanujejo v hotelu, obiščajo plaže in tako naprej, sodelujejo na konferencah in tako naprej in tako dalje. Gre za sektor, ki prinaša več milijard letno, zato je zelo pomembno, da mu dodamo tudi kulturno noto. Ta sektor je pomemben, kot ste rekli, tudi za zaposlovanje. Predvsem pa bi morali poskrbeti za to, da bodo pričakovanja turistov izpolnjena. Sama prihajam iz eh, letalske industrije, tudi iz turistične industrije in danes ni več sprejemljivo, naprimer, da ljudje odpotujajo nekam na dopust in potem stanujejo v razpadlem hotelu ali pa njihove želje in pričakovanja niso upravičeni in izpolnjeni. Zato bi morali v našem odboru pravzaprav obravnavati celotno dobavno verigo na področju turizma. Prav imate, ko izpostavljate tudi direktivo paketnih potovanjih, s tem smo se ukvarjali v zadnjem mandatu, tako v odboru in kot v našem odboru. Prav imate tudi, ko izpostavljate vprašanje vizumov in dostopnosti Evrope za državljane iz tretjih držav, zlasti naprimer Kitajcev, ki potujejo v London in drugam. Poenostaviti bi morali dostop v Evropo, zato bi morali storiti več v tej smeri. In naprimer organizacija raznih dogodkov, kot so olimpijske igre in druga prvenstva, k temu lahko zagotovo prispeva. Na koncu pa še vprašanje Evrope kot blagovne znamke. No, ne vem, ali bi lahko Evropo izpostavili na enak način kot Appleovo jabolko, ampak. Ljudje pogosto pridajo v Evropo zato, ker je Evropa majhna. Naprimer, najprej pridajo v Avstrijo, potujejo v Italijo, potem obiščejo še Grčijo in tako naprej. In vse te države so zelo zanimive. Lahko bi generično blagovno znamko Evrope oblikovali na osnovi tega, da je Evropa privlačna, nasplošno gledano, pa ne zgolj Evropska unija, tudi druge države v Evropi. Mislim, da bi morali prepoznati prednosti, ki jih turizem prinaša vsem sektorjem. In to velja tudi za vsa turistična področja v Evropi. Hvala lepa, da ste nas danes obiskali. Prepričana sem, da bomo z vami vodili intenzivne razprave in dialog v času predsedovanja. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa Gezine Meissner. Kje pa ste? Aha, tukaj, prosim. Hvala lepa, predsednik. Dobrodošli, minister Franceschini. Zelo lepo je, da ste z nami v odboru. Mislim, da je turizem v Evropi kot tema, težavna tema. Ko smo leta 2009 dobili tudi pristojnost kot odbor za promet tudi turizem, smo najprej govorili o tem, kako bi evropski turizem še bolje promovirali. Nemška zvezdna vlada je dejala, a tega ne potrebujemo, Nemčija lahko to sama počne, Italija ne bo, na primer, želela sodelovati z nami, to je samo za primer. Mislim, da je to točno tista težava, da je Grandes Pascal je o tem govoril. Vsi smo drug drugemu konkurenčni, kar se turizma tiče. Evropa je globalni turistični cilj številka ena, to mora tako tudi ostati, želimo si, da ljudje prihajajo, želimo pa si seveda izboljšati še raznovrstnost ponudbe in jo boljše predstaviti, kako lahko to storimo, če smo konkurenčni, vseeno pa kot Evropa kot celota v raznolikosti se tako tudi predstavljati. To je pomembno tudi za Evropo 2020, v strategiji to je zelo pomembno. Pomorski promet me zelo zanima. Torej so križarjenja tudi zelo pomembna, prav tako kot druge vrste turizma. Imamo pa tudi trajnostne oblike turizma, naprimer kolesarjenje, prenočitve v določenih hotelih po nizkih cenah. Ne gre samo za torej, Akropolis, Pizo eh, in Neuschwanstein, če zberem nekaj glavnih destinacij. Veliko več imamo za ponuditi. Imamo veliko kolesarskih stez, poti in se moramo osredotočiti tudi na to. V Evropskem parlamentu smo se osredotočali tudi na ponudbo turizmu izven šolskih počitnic, tudi ponudbo za invalidno osebe, naprimer, tako da bi jim zagotovili kontinuiteto in da bi zagotovili kontinuiteto tudi za turistične destinacije. Mislim, da skoraj ni celine, ki bi imela toliko ponudbe. Veliko vprašanje pa je, in to je vprašanje za vas, imate kakšno zamisel, kako bi lahko to bolje združili pod en okvir, to raznolikost Evrope. In ali si lahko predstavljate, da bi imeli žik določeno blagovno znamko za Evropo? Mogoče ne boste mogli odgovoriti, vseeno pa sprašujem. Hvala. Gospod predsednik, gospod minister. Turizem je eden od tistih sektorjev, kjer v Evropi še lahko zagotavljamo rast, s tem lahko poskrbimo tudi za večjo vitalnost gospodarstva ter za zaposlovanje. Za vse v Evropi je to pomembno vprašanje. Sama bi želela v imenu politične skupine izraziti željo. Namreč, ali bi minister skupaj s predsedstvom lahko poskrbel za interes celotne unije, zato da bi turizem bil bolj viden in prepoznaven tudi v kontekstu Evropske agende. Madeli. Karima Deli. Merci. Hvala lepa, gospod predsednik. Dobrodošli, gospod minister za turizem. Dolgogovor ste podali, rekli ste, da je turizem povezan z gospodarsko dejavnostjo, z zaposlovanjem, s kakovostjo življenja. Ampak nekaj vseeno manjka. Eno leto je minilo od velikega vrha o podnebju. Mislim, da nikoli niste izpostavili tega, da bi moral tudi turistični sektor prispevati k odpravljanju podnebnih sprememb. Zakaj to izpostavljam? Zato, ker bi morali razvijati predvsem eno obliko turizma, zeleni turizem, ekoturizem. Zakaj to? Zato, ker je to trajnostni odgovor na vedno večjo zaskrbljenost povezano z masovnim turizmom, ki obremenjuje okolje. Razvija se turizem, ki je bolj usmerjen na rentabilnost, na potrošnjo, s tem pa se ogrožajo naravni viri. Zato me zanima, kako boste jutri zaščitili gozdove, oceane, koralne grebene in tako naprej in tako dalje. To je moje prvo vprašanje. Druga vprašanja. Uporabili ste besedo, ki bi jo morali bolj pogosto izpostavljati. Ko govorimo o turizmu, o kakovostnem turizmu, moramo upoštevati okoljske izzive, pa tudi socialne, družbene izzive. Namreč, kaj se danes dogaja v Evropi, gospod minister? Tudi v turističnem sektorju imamo vse več prekernih delavcev, ki živijo v katastrofalnih pogojih. Tudi s tem izzivom bi se morali soočiti. Gospod minister, na koncu bi vas prosila, da poveste zelo konkretno tudi, kaj boste storili za to, da bodo evropske direktive namenjene zaščiti obale, mori in tako naprej prispevale k razvoju turizma in da jih bomo predvsem bolj spoštovali in dosledno izvali. Hvala. Dankeschön, jetzt Peter Lundgren. Hvala lepa, sedaj pa Peter Lundgren. Thank you, Mr. Chairman, and I also would like to welcome the Italian Minister for Tourism. Uh, tourism is one of the main economic Turizem je eden uh, glavnih virov gospodarske rasti v Evropski uniji, tako uh, znotraj, v notranjem prometu, kakor tudi zunanjem glede na eh, zgodovinsko in siceršnjo kakovost eh, naših krajev lahko turizem predstavlja gonilo za razvoj celotnega evropskega gospodarstva. Ampak trend v zadnjih letih mislim, da si zasluži večjo pozornost. Čeprav se je število potovanj mm, nekoliko povečalo na milijardo, pa je vendarle prišlo do eh, zmanjšanja trajanja potovanj in to je slabo za gospodarstvo prav tako ukrepi na področju turizma ne dosegajo zaželenih eh, rezultatov. In to zato, ker je turistična ponudba v posameznih državah eh, zelo raznolika. In tega mislim, da Evropska unija ne razume dovolj dobro, torej specifike in pa karakteristike posameznih držav in ne povdarja lepoti na različnih eh, vrst kulture, ki jo najdemo v vsaki državi. Namen je ustvariti eno samo večkulturno državo, kjer bi se porazgobile vse razlike med eh, ljudmi, ki pa bi morali sicer predstavljati dodano vrednost. Evropa predlaga lepo bude, ki ne učinkujejo na odločilni način na rast turizma v Evropi. Predsedstvo želi v svojih prioritetah eh, razvijati kulturni in trajnostni eh, turizem, digitalno strategijo, katero namen je spoštovanje turističnih storitev, prav tako druge turistične izkušnje. Predsedstvo prav tako želi eh, vnaprej razvijati posebne Uh, programe usposabljanja. Uh, videli smo rezultate kot so Kalipso, kulturni turizem, uh, kolesarske poti in druge poti uh, in uh, tu pa tam tudi druga vprašanja, ki pa so vendarle še zelo daleč od tega, da bi resnično uh, podarjali resnične posebnosti naših držav. Zato me zanime, uh, ali italijansko predsedstvo ne meni, da bi države članice morale imeti več lastne pobude in igrati ulogo ključnih akterjev pri opredelitvi pobud, ki naj se izvajajo. Na zadnje, italijansko predsedstvo želi poenostaviti obstoječe vizumske eh, postopke in tudi olajšati gibanje državljanov izven EU v Evropski uniji. Ja, želimo spodbuditi turizem v Evropi, ampak ne pozabiti tudi na eh, porast terorizma v svetu, na Eh, eskalacijo oboroženih eh, spopadov na Bližnjem vzhodu v Severni Afriki, ki se pogosto spreminja v resnično sovraštvo do Zahoda, tako da se sprašujem, kako želi predsedstvo poenostaviti obstoječe vizumske postopke, kakšni so specifični ukrepi in kako zagotavljate varnost eh, evropejcev glede na vse večje nevarnosti. Hvala lepa. Še enajst se vas je prijavilo k besedi. Minuto vsak dobi, ker mora potem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 zdaj vsebuje tudi pojem turizma. To, kar se moramo zdaj odločiti, je, kaj sodi v evropsko pristojnost, kaj pa v nacionalno pristojnost. In mislim, da moramo opredeliti našo vlogo na tem področju. Strinjam se z vami, da mora turizem predstavljati osrednje področje delovanja Evrope. To je zelo pomembna gospodarska dejavnost. In moj predlog predsedstvu bi bil, da razmislite o tem, kaj nameravate storiti zdaj v teh zelo konfliktnih časih. Morda bi morali poskusiti turizem prodajati kot dejavnost, ki je sama po sebi vezana na mir. Hvala, gospod Ajala Sender. E, Hvala lepa, gospod minister. No, moram reči, da je bil naš odbor precej frustriran zaradi predlagane direktive 2014-2020, zaradi nespametne pravne podlage. Zanima me, če bo italijansko predsedstvo kaj storilo s tem v zvezi. Kaj pa bomo zgodili, naprimer, v primerih, ko naprimer razni konflikti negativno vplivajo na turistični sektor, kot je bilo to naprimer bilo možno videti že na področju kmetijstva, v mislih imam spor med Ukrajino in Rusijo. Kaj boste storili tudi na področju sredozemlja? Kakšne ukrepe bodo, boste sprejeli, ki bodo zavezujoči za vse akterje v tem sektorju? Potem me zanima, kaj boste storili v zvezi z delavci v tem sektorju? sektorju, naprimer tudi z vsemi tistimi, ki delajo v hotelih, pa naj si gre za natakarje ali za čistilke ali za kogarkoli drugega. Mislim, da bi morali poskrbeti za ustrezno priznavanje kvalifikacij tega osebja, predvsem pa bi morali poskrbeti za ustrezno varnost. Slišali smo že nekaj besed o sektorskem pristopu. Mislim, da bi morali bolj natančno opredeliti tudi to, kaj bomo storili na področju senior turizma. Zdi se mi, da je to pomemben del Evropskega turističnega sektorja. Hvala. Herr Kirkos. Hvala, gospod Kirkos. Kjere prevedre, kjere prezipurje. Eh, Anafertekate ste veltejoši tis prožbe. Hvala lepa, predsednik. Gospod minister, govorili ste o izboljšanju dostopa do območij, ki niso v bližini eh, običajnih prometnih poti. V mislih imam naprimer majhne otočke v Grčiji, ta otežen dostop seveda otežuje tudi možnosti razvoja turizma na teh območjih. Potem je tu tudi seveda težava s pridobivanjem zadostnih količin pitne vode. No, kar nekaj ciljev smo že zasledovali z vedika izboljšanja pogojev za turizem v Evropi. Predvsem je treba izboljšati kakovost, kaj ti ponujene storitve so tiste, ki jih je treba izboljšati. To kot prvo. Potem, če v proračunskem smislu premajhno pozornost namenjamo turizmu, konec koncev je to pomemben cilj v Lizbonski pogodbi, bomo težko zagotovili, da bo Evropa ostala najpomembnejša turistična regija v svetu brez eh, zadostne količine sredstev. Gospod Sasoli. Si, Hvala lepa, gospod minister, da ste natančno opredelili prednostne naloge italijanskega predsedstva. Hvala lepa tudi, da ste natančno povdarili, kako pomembno je, da se uveljavi evropska blagovna znamka. Govorimo o največji industriji na svetu. 50 milijonov turistov v letu 2000 toliko jih je potovalo za tri dni izven svoje države. Po podatkih Evropske komisije naj bi bilo turistov do leta 2050 750 milijonov. Pomembno je, da govorimo o kakovosti okolja, o kakovosti namestitvi, o prometu, o transportu. Vse to vpliva na turistični sektor. Evropski sistem pa pravi, da bi morali biti bitko drug z drugim. Vendar to ni dobro, zato ker govorimo o največji industriji na svetu. Za Evropo bi moral ta sektor predstavljati predvsem kakovost, ohranjanje dediščine, kulturo, zagotavljanje kakovostnega okolja in tudi življenskih pogojev. Mislim, da bi morali turizem postaviti bolj v ospredje. Vesel sem, da tudi v Italiji sedaj bolj pogosto govorijo o tem. Želimo si, da bi Evropa imela na voljo tudi pravo turistično politiko. Gospodarstvo, zaposlovanje, vse to je s tem povezano. Drži, vendar bi morali zaščititi tudi ta edinstven prostor na svetu. 750 milijonov turistov naj bi bilo prisotnih leta 2050 in zagotovo bi bilo dobro, če bi ti prišli tudi k nam. In upam, da bo 28 evropskih držav razumeli, kaj je tu postavljeno na kocko, ne samo gospodarstvo, temveč tudi kultura. Hvala. Ja, dvakrat tako dolgi ste bili kot ostali. To bo šlo zdaj na račun drugih. Bom dvakrat strožji zdaj, gospod Anderson. Hvala. Ja, napak bi bilo, če ne bi omenila dela nekdanjega predsednika tega odbora, ko gre za industrijsko uh, dediščino in turizem, Brian Simpson, v njega se številni spomnite verjetno. No in zanima me, kakšno je vaše videnje promocije tega sektora, to je industrijske dediščine nasploh, pa seveda uh, tudi parnih vlakov. Industrijska dediščina je zelo pomembno področje, ki zagotavlja na milijarde evrov prihodkov in zanima me, kako lahko Evropska unija tu spodbuja rast industrijska dediščina je sicer bila izpostavljena v sporočilu komisije iz leta 2011 in mislim, da bi morali vsekakor storiti še več na tem področju. Prav tako smo mnenja, da je zelo pomembna oznaka, evropska oznaka za dediščinske kraje in eh, mislim, da bi bilo pomembno tiste države, ki še niso prevzele eh, tega sistema, to tudi ne modoma storijo. Hvala lepa. Gospod Tabajde. Thank you. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa tudi vam, gospod minister. Hvala za to vašo predstavitev. Kar nekaj pozitivnih misli je bilo tu predstavljenih. No, turizem je vsekakor na prvem mestu v Evropi in razlog za to je, da je prišlo do pomembnega upada turističnega prometa v nekaterih drugih lokacijah. Zdaj smo začeli soočati s konkurenco na drugih, bolj eksotičnih eh, lokacijah, kot so Kitajska in druge. Eh, seveda pa je problem tudi pomankanje turistične infrastrukture izven evropskih eh, prestolnic. In nekatere bolj eksotične destinacije se tudi soočajo s takšnimi problemi. Prav tako imamo ogromno število MSP-jev, ki so dejavni v turistični panogi. In eh, ti se seveda soočajo s konkurenco hotelskih verik. Mala in srednje velika podjetja namreč eh, predstavljajo levi delež zapustitev v Evropski uniji, tako da moramo paziti na nje. Tu so potem tudi standardi kakovosti. Varnost in kakovost v turizmu sta dva zelo pomembna elementa in mislim, da moramo prav tako upoštevati učinek odločitev, ki jih sprejemamo na evropski ravni in kako to vpliva na države z vidika subsidijarnosti. Mislim, da je pomembno, da se sprejeme zelena knjiga za turizem na evropski ravni in eh, da se opredeli integrirana politika turizma na evropski ravni. Hvala, gospod Golniš. Gospod Golniš. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod minister. Dve pripombi kot prvo mislim, da se velja bati nekega, neke oblike evropskega turizma s popusti, kar bistveno mm, bolj mm, prakticirajo turisti iz daljnega vzhoda, kajti tam imajo bistveno manj dopusta in v enem tednu eh, obiščejo Pariz, London, Ženevo in Berlin in potem gredo domov in mislijo, da eh, poznajo tudi Španijo, Francijo. Eh, Veliko Britanijo, eh, Švico, Nemčijo in tako naprej. Skratka, eh, moja soproga prihaja z Japonske in predn sem jo spoznala, bila turistična vodička, tako da vemo, o čem govorim. Druga zadeva. Upravičeno, gospod minister, ste omenili, da klientela iz Daljnega vzhoda, ne samo Japonska, tudi Koreja, Tajvan, Kitajska, vsekakor predstavlja najbolj obetavno klientelo, vsaj z vidika prometa in pa številk. Ampak iz osebnih eh, izkušenj lahko povem, da je ključna ovira občutek eh, pomankanja varnosti, ki ga občutijo ti turisti tu v Evropi, ko jim naprimer ukradejo kočke na poti iz letališča eh, ali na železniških postajah ali pa v kakšnih sumljivih hotelih. E, samo da zaključim stavek, predsednik. Torej, ključno je, da imamo neposredno telefonsko linijo v jeziku teh turistov, da se jim zagotovi e, nekoliko boljšo podporo in da lahko uveljavljajo reklamacije, ne da jim bi bilo potrebno iti na policijo. Ja, ampak eh, težko bo, če boste govorili dvakrat tako dolgo, kot je predvideno. Prosim, če se res tega držite, kajte minister bo moral oditi in eh, sicer ne bo sploh mogel odgovoriti in potem nima smisla zastavljati vprašanja. 54 sekund sem govoril, gospod predsednik. Nimate besede, pravi predsednik. 54 sekund več. Dobro jutro. Bom skušala biti kratka. Najprej lepo pozdravljeni, gospod minister. Zanima me, kako boste povezali to voljo, ki jo je izrazila vlada v času tega predsedovanja, da bi se bolj osredotočila na intermodalni transport, da bi tudi zagotovili dostop do tistih bolj oddaljenih destinacij, ki ste jih sami omenili. Tudi turistične skupnosti, ki so že ob teh glavnih infrastrukturnih poteh bi morali bolj vključiti. Naj omenim, naprimer, potovanje na jug Italije. To je pravzaprav nočna mora. Nekoč so uveljavili slogan, da je že samo potovanje pravzaprav zelo dobro. Ampak tisti turisti, ki želijo odpotovati na jug Italije, obupajo, s čimer pa pravzaprav izgubljajo tudi potencijalna turistična mesta na jugu. Hvala. Podama. Hvala. Ministro, jo vengo do la città di Taranto. Prihajam iz Taranta, gospod minister, iz juga Italije, tu sedim na vaši levi. Slišala sem, kaj ste povedali, prebrala sem strateški načrt, tudi načrt turistične mobilnosti. No, moram reči, da sem si zabeležila vaš predlog, da bi morali poskrbeti tudi za ustrezen dostop do teh manjših turističnih krajev, tudi tistih na jugu. Minister Guidi je tisti, s katerim bi se morali morda pogovarjati o tem, kako zagotoviti dostop do teh mest, da ne bi Taranto obravnavali na tak način, kot ste ga dosedaj, temveč da bi temu mestu pomagali pri razvoju turistične zmogljivosti. Zato bi morali poskrbeti tudi za turistično industrijo pri nas. Namreč pri nas je industrija bila tista, ki je služila kot gonilna sila, vendar je zaradi propada celotno prebivalstvo nosilo posledice tudi na zdravstvenem področju. Mislim pa, da bi morali pritegniti turiste tudi v naše mesto, ker imamo na voljo ogromno različnih potroš projektov in tako naprej. Gre za resne globalne projekte, ki pa jim nihče ne prisluhne. Če boste izpolnili svojo obljubo, bo to zame velika zmaga. Hvala lepa, gospod Rotenberg. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Se bom držala predvidnega časa. Tudi jaz vas lepo pozdravljam, gospod ministr. Prihajam iz Grčije. To je država, ki je kljub krizi letos zabeležila zelo visoke številke eh, na področju turizma. Zelo pozorno sem vam prisluhnila in mislim, da je res zelo zanimivo tu poiskati neko evropsko usmeritev. Ne glede na to, katere države so zdaj za nekoga bolj privlačne kot druge, nekatere zato, ker imajo obalo in, in, in otoke, druge zaradi drugih razlogov. Vsaka država, strengam se z vami, ima pač svojo tradicijo uh, in uh, seveda ponuja tiste prednosti, ki jih ima. No in mm, naša naloga tu pa je, da predstavljamo Evropsko unijo kot takšno. In predvsem mlade je treba tudi privabiti na deželo, da tam investirajo, da obiščejo različne države v Evropi in da vidijo, kako zelo kakovosten je naš turistični produkt tu v Evropi, da bo celotnemu svetu jasno, kako pomemben je turizem za nas. Hvala lepa. Eno vprašanje imam. Naš izkušnje kaže tudi, da turizem lahko uničuje turizem. To pomeni, da moramo turizem organizirati tako, da bo ta imel perspektivo tako z vidika našega planeta, kot tudi z vidika ljudi. Zato je trajnostni turizem pomemben. Veseli me, da želite povzeti kulturo s turizmom. Sam prihajam iz Berlina. 80 odstotkov turistov, ki prihajajo v Berlin, prihajajo zaradi zgodovine. Zgodovina in kultura gre sta z roko v roki. E, to je pomembno. Seveda pa je pomembno tudi upoštevati vprašanje intermodalnih povezav. E, torej cestni promet, povezava z železnicami in tako naprej. Tako da me zanima, kaj bi storili tudi na teh dveh področjih. E, grazie davvero. Najlepša hvala vsakemu posamezniku, ki je zastavil vprašanje ali je podal pripombo. Vse te pripombe so bile koristne, postavljali ste manj vprašanj, več pripomp in predlogov ste podali, ki jih bomo zagotovo poštevali tudi v času predsedovanja. Vidim pa, da ste vsi zelo odločeni, poslanci iz različnih držav, skupin. Želite si, da bi turizem postal pomemben v kontekstu različnih evropskih politik, več bi morali vlagati v turizem. Mislim pa, da bi morali vse tiste, ki sprejemajo odločitve, prepričati v to, da je turizem osrednja tema. Tisti, ki delajo v turističnem sektorju, to že vedo. Bom na hitro skušal odgovoriti na vaša vprašanja. Se opravičujem, če bom zmaličil kakšno vaše ime, ampak tudi moj prijemek je težko izgovoriti. Uh, Kolega De Grandes. Mislim, da se je več posameznikov navezalo na to, da bi morali delati ne zgolj kot posamezne države, temveč skupaj. S tem ne bomo škodovali konkurenci in konkurenčnosti. Mislim, da bi lahko tudi zaradi konkurenčnosti v Evropi ponudili bolj kakovosten turizem, morda tudi preko blagovne znamke Evropa. V Evropi lahko stavimo tudi na kulturni vidik. Tudi senior turizem je, po mojem mnenju, lahko izjemno učinkovit v turističnem sektorju, zlasti v tistih obdobjih izven sezone, glavne turistične sezone. Kolega Ertok je spostavil trajnostni turizem. Pomembno je, da izpostavimo posamezne dejavnike, na podlagi katerih bomo ocenjevali, kaj je to trajnostni turizem, ali gre tu za posamezne strukture, za naprimer vpliv posameznih struktur na okolje, ali gre za to, ne vem, kakšna hrana se ponuja v okviru določenega turizma. Več se vas je oglasilo s tem v zvezi. Trajnostni turizem je pomemben delček. V Evropi ne moremo staviti zgolj na turizem, ki temelji na posameznikih, ki na hitro preletijo posamezne večje točke, sploh se ne potopijo v samo bistvo države in pravzaprav s potovanja odnesejo zgolj delček. Mislim, da bi morali staviti na kakovost in to je tisto, kar lahko veljavimo tudi v kontekstu mednarodne konkurence na tem področju. Na turističnem trgu se obrača veliko denarja in mi bi morali pritegniti tiste, ki iščejo kakovost v Evropi, kakovost okolja, kakovost posameznih krajev, namestitve in tako naprej. Na to bi morali več staviti. Intermodalni turizem, na tem bi morali več delati, ker bi morali poskrbeti za večjo integracijo, ko gre za potovanje z različnimi prevoznimi sredstvi. Mi smo potovali še v kontekstu Interraila, ko smo naprimer z eno samo vozovnico potovali s tem vlakom preko cele Evrope. Danes so na voljo tudi nizkocenovni prevozniki, več različnih načinov prevoza in po mojem mnenju bi morali poskrbeti več za več dejavnosti tudi na tem področju, čeprav gre za cenano pristojnost. V evropskem okviru bi morali torej delati na ustreznem mehanizmu. Kolegica Foster je govorila o raznolikosti. Ne gre za to, da bi odpravili raznolikost. Raznolikost Zgodovinska kulturna raznolikost je tisto, kar pritegne posameznike. Turist z druge celine, ki pripotuje v Evropo, pravzaprav išče to raznolikost. To je tisto, kar nas povezuje. In ta tuj turist išče te razlike med posameznimi kulturami, jeziki in tudi med različnimi načini, kako sprejmemo posameznega turista. Torej, z vidika gostoljubnosti prav tako iščejo raznolikost, vendar bi morali tudi v tem oziru poskrbeti za ustrezno kakovost. Mislim, da je kolegica Majsner govorila o tem, da smo konkurenčni in da smo mi drug drugemu konkurenti. V globaliziranem svetu velja, da če turist pride v Evropo, lahko temu turistu ponudimo neomejeno raznolikost in to je tisti dejavnik, ki pritegne Če pa nek turist želi oditi v eno ali drugo državo, pa seveda lahko vsaka država članica poskrbi za to, da tega turista pritegne, vendar mora biti konkurenca poštena. Govorili ste tudi o posameznih turističnih poteh, kolegica Anderson je govorila o parniku in tako naprej. nekateri vlaki starih linij niso več primerni za prevoz, ampak te vlake bi lahko naprimer uporabljali v kontekstu turizma. Nekatere države so že znale to vrednotiti, naprimer, če so zaprli neko železniško progo, so jo naprimer potem spremenili v turistično progo, ki pritegne turiste. Lahko bi pripravili tudi naprimer pohodne poti, kolesarske poti, morda tudi pot za motoriste, rut 66 oziroma cesta 66 v ZDA je izjemno dobro poznana in pritegne ogromno turistov. Nekaj podobnega bi lahko oblikovali tudi v Evropi. Več vas je omenilo tudi to, naprimer Golniši in ostali, da je nevarnost ovira. Če nek posameznik želi obiskati določen kraj, bo verjetno preveril tudi stopnjo varnosti, ali torej varno nekam potovati. In mislim, da je to vprašanje, ki ni zgolj v pristojnosti vašega odbora, ampak tudi drugih odborov, ker se vendarle navezuje na druge politike potem še druge pripombe strani Lundgrena in ostalih. Govorili smo že o digitalizaciji, o šengenskem sporazumu in tako naprej. Mislim, da bi morali predvsem čim hitreje poenotiti turistične vizume. Že na začetku smo o tem govorili, namreč, da je Evropa ključni cilj številnih turistov in teh tujih turistov ne smemo spraviti v stanje, ko se mu bo zmešalo, ko bo skušal pridobiti vizum in se ne bo znašel v raznolikih pravnih redih. Zato bi morali poskrbeti, kot rečeno, za ustrezno varnost in s tem bomo tudi turistični sektor naredili bolj privlačen in manj nevaren. Potem te italijanske teme, no, to je predmet italijanske politike, ne bom se sedaj odzival na to, lahko pa zgolj podam splošen komentar. V naši državi imamo težavo, 85 odstotkov mednarodnega turizma se izvrši v Rimu in na jugu Italije je ogromno čudovitih krajev, Sicilija, Tarento, Neapel in tako naprej težko pa potem turisti iz Rima pridajo v ta južni del Evro Italije. Enako velja za mnoge druge države. Nekatere države imajo zelo velik turistični potencial, da pritegnejo turiste, druge države imajo nekoliko manjši potencial, ampak če bomo izkoristili vas, potencial bo to dobro. Sam zaupam v nacionalno politiko, v Tarantu, v industrijskem mestu smo prav tako skušali vrednotiti tisto, kar je v tem mestu najbolje. Na srečo ima Evropa veliko podobnih mest, mest, ki so se znala prekvalificirati, ki so prišla iz industrijskih mest v turistična kulturna mesta, ki so znala spodbuditi potem tudi rast in razvoj s pomočjo mehanizmov, ki so bolj odprti za prihodnost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 Turizem naj bi bil tudi instrument za mir in stabilnost. V uvodu sem to želel povedati. Turizem ima veliko gospodarsko vrednost, ima pa tudi dodatno vrednost v smislu spoznavanja in prinašanja znanja. S pomočjo turizma bi lahko oblikovali evropsko državljanstvo. In v okviru mednarodnega turizma bi lahko s pomočjo znanja res lahko dosegli več. Se pravi, če bi bili bolje seznanjeni z raznolikostjo. Tudi tisti, ki sprejemajo odločitve, bi se morali tega bolj zavedati. Potem sama profesionalnost v sektorju, postavili bomo ustrezen evropski okvir. Prej ste omenili tudi, da bi morali poskrbeti za zaščito delavcev v turističnem sektorju, vendar je to že bolj tematika, ki zadeva nacionalne politike. Potem pa še ta manjšinski turizem, se pravi, da bi morali pomagati majhnim otokom, da tudi ti postanejo del teh večjih turističnih krogov. Tu bi lahko sprejeli dodatne pobude, ponudili dodatno podporo. Za konec naj povem še to, da danes obstaja pravna podlaga člen 195 iz Moske pogodbe. To je pravna podlaga, na kateri lahko storimo korak naprej, ko gre za dodatne naložbe v turistični sektor, še zlasti v okviru programa COSME za MSP-je. Ta program že vsebuje del, ki se nanaša na turizem in veljavna evropska zakonodaja nam natanko določa pogoje, ki jih je treba spoštovati. Svet, komisija in parlament lahko poskrbijo za to, da bo turizem trajnostni, kakovosten turizem postal eden od ključnih dejavnikov pri zagotavljanju gospodarske rasti. Hvala. Najlepša hvala, da ste nas obiskali. Hvala tudi za vaš nagovor, za odgovore na vprašanje. Nekoliko smo bili pod časovnim pritiskom, kajte minister mora zdaj v naslednji odbor. Še enkrat pa hvala lepa in eh, želimo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 Torej, naslednja točka gre za preučitev izvedbenih pooblastil komisije, postopek komitologije. Pomembno je, da podam kratek uvod, kajti imamo številne nove člane, ki morda ne vedo, kaj se skriva za tem eh, pojmom. Danes so tu z nami predstavniki generalne direkcije MUF, eh, ki nam bodo predstavili svoje nedavno predlagane predloge, kar zadeva komitološki postopek. Gospod Ertug. Halo, halo, gospod Ertug. Če bo preveč hrupa, bo bomo težko. Skratka, ta zadeva je nekoliko zapletena. Evropski parlament ima tu pravico preučitve in pravico veta. Če se parlament ne strinja s predlogom komisije, eh, ga lahko zavrne in sicer iz treh možnih razlogov. Kot prvo, tišina, prosim, v dvorani. Torej, kot prvo, če predlagani ukrep presega pristojnosti podeljene komisiji ali če ni skladen z cilj in smotri temnega pravnega akta ali če krši načelo subsidijarnosti ali sorazmernosti. V teh primerih torej lahko potem zavrnemo takšen predlog tudi na podlagi pravice veta. Tu imamo potem tri mesečno možnost eh, preučitve in v primeru nameravanega uh, eh, uveljavljanja veta imamo potem krajše roke. Roke boste našli v tudi biltenu, ki ga se kadrat pripravi vsak mesec. Rok za odbor trajanja je 15. september. Časa torej ni veliko. Do tega datuma mora poročena skupina predsednikov in sekretarjev poslati elektronsko sporočilo z utemeljitvijo, zakaj predlagani ukrep po njihovem mnenju krši enega ali več od zgoraj omenjenih eh, razlogov. Odbor Trump potem za resolucijo o vrnitvi glasuje in v primeru sprejetja takšne resolucije se posreduje ta odločitev v plenumu in plenum mora potem najkasneje do 10. oktobra o tem glasovati. Skratka, roki so zelo kratki in moramo biti previdni, če ne bo komisija odločila o vsem in mi ne moremo potem nič več eden od eh, ukrepov, ki mm, jih komisija danes predlaga, so, je še v pripravi, zato je rok za ogovor nekoliko kasneje postavljen, tako da smo lahko zadovoljni, da je bila komisija nekoliko počasnejša, imamo nekaj več časa. Torej, zakaj gre danes? Danes gre za dva ukrepa z področja železniškega prometa in sicer tehnične specifikacije glede interoperabilnosti železniških eh, naprav in lokacij za železnice invalidne osebe, prav tako eh, tudi tehnično specifikacijo za varovanje pred hrupom. Če ne bomo rešili problema hrupa železnice, potem železnica nima prihodnosti. Želimo pa, da ima prihodnost in zato eh, moramo tudi zmanjšati hrup. Potem je tu tudi ukrep za eh, tovorni cestni promet. Sicer gre za možnost umika licence špedicijskim podjetjem. V prejšnjem skritju smo sprejeli tudi zakonodajo, kar zadeva špedicijske eh, prevoze in za čase počitka. Tu pa tam se to ne spoštuje, kar nekaj hudih primerov je že bilo in v tem primeru mora biti možno tudi eh, oduzeti licenco. Zato gre. Potem gre tudi za mm, izjemo na področju letalskega prometa in sicer gre za licence kontrolorov zračnega prometa. Tudi to moramo torej preveriti. No in potem je tu še ukrep z področja pomorske politike, in sicer gre za uvedbo sistema informiranja in eh, spremljanja plovil. Torej, vidimo, da imamo cel nabor, celotno paleto transportnih eh, modalitet. Toliko v uvod, sedaj pa besedo dobi gospod Marjeta Jagr z komisije. Izvolite, potem pa prehajamo na razpravo. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, spoštovani Martin, spoštovane članice in člani odbora Trano. Veliko veselje mi je, da smo lahko tu. Kot vidite, komisijo danes zastopamo mnogi, kajti ne bom se delala, da poznam vse podrobnosti teh tehničnih ukrepov, ki ste jih eh, tu omenili. Skratka, vsi smo tu, zato da odgovorimo na potencijalno vprašanje, ki bi jih tegnili imeti, da vas eh, lahko obvestimo o vseh fazah tega postopka za uveljavitev delegirnih in izvirnih pooblastil komisije. Hvala za ta uvod, kako postopek poteka, bi pa dodala samo par zadev. Tu govorimo o delegiranih in izvedbenih aktih, kot jih eh, opredeljuje člen 290 eh, in pa člen 291 Lizbonske pogodbe. Predtem, kot veste, Eh, smo imeli druge postopke v obdobju 2006-2009, zdaj pa imamo delegirane in izvedbene akte. Torej, zakonodajalec, se pravi vi, na komisijo prenesete pooblastila za izvedbo pravnih eh, aktov splošne narave in sicer za dopolnitev določenih nebistvenih eh, elementov zakonodajnih aktov. Torej, to je nekaj, kar itak že veste, pa vendar, zakonodajalec, se pravi vi, nikoli ni obvezan delegirati pooblastila na komisijo. To je le možnost za vas, zakonodajalca, in sicer zato, da ne boste vi in svet preobremenjeni z zelo dolgim običajnim zakonodajnim postopkom, ki običajno traja tja do dveh let. In če imamo nek eh, svežen, vsi smo sodelovali mm, tudi naprimer na kosilu Deutsche Bahn danes, torej pri zakonodajnih svežnjih so postopki, ko dosidemo in kot je bilo danes omenjeno, tudi bistveno daljši. No in zato se je zakonodajalec odločil, da poveri določena pooblastila komisiji eh, za to, da opravi tisto podrobno administrativno tehnično delo vezano na eh, izvajanje in aktualizacijo evropske zakonodaje. Torej, pravno gledano imate vso možnost ta pooblastila zadržati zase, ampak ker vi nas pooblaščate za sprejem takšnih delegiranih aktov, moramo povedati, da nam je to v veliko veselje in čast. Torej, delegiranje pooblastil je možno le, če je govora o zakonodajnih aktih in o aktih, ki so splošne narave. Torej, posamični ukrepi ne morejo biti predmet delegiranih pooblastil. E, torej, gre torej, zgolj za bistvene elemente zakonodajnih aktov, torej gre za tisto, kar sodi v m, mm, sam predmet, ki ga obravnava in ureja zakonodajni akt. Gre torej za tisto, kar države članice morajo storiti za implementacijo. Ni nobenega prekrivanja med členoma 290 in 291. Eh, včasih je pač tako, da nek temeljni akt potrebuje tako izvedbene kot delegirane akte, da se ga lahko ustrezno izvaja. Nimamo pa tudi nekakršne opredelitve izvedbenega akta, ampak mislim, da vsi vemo, da so države članice odgovorne za implementacijo, ampak tam, kjer imamo enotne pogoje za, kjer potrebujemo enotne pogoje za izvajanje zakonodajnih aktov, pa se sprejem takšnih aktov poveri komisiji. Torej, gre za to, da komisiji poverite ta pooblastila takrat, ko gre za zelo Eh, tehnične eh, vprašanja, ko gre za odločitve o dejanju na trg določenih proizvodov, ko gre za mm, spremembe tehničnih aneksov, za to, da se lahko zagotovi tehnični in znanstveni napredek. To so tisti elementi, ki so nebistveni. Tako da je seveda določena diskrecijska pravica, ki jo imate, ko se odločate, katera pooblastila boste m, mm, prenesli, katera ne. Ja, in tudi Evropsko sodišče je že temu ustrezno odločilo. Moram pa povedati še nekaj o sistemu prak, to smo tudi že imeli v preteklosti, kar pa zadeva komitologijo, nekateri se še spomnite komitologije. Tam uh, smo imeli bistveno manj uh, možnosti, sistemom prak je bilo potem več eh, možnosti. Mm, zdaj pri delegiranih aktih pa se delegirana pooblastila, ki so prenesena na eh, komisijo, prenesena tako, da komisija spreme delegirani akt, potem pa imate vi, kot je predsednik dejal, pravico do ogovora, torej dva meseca plus tri oziroma tri plus dva eh, in imate tudi pravico mm, do enostranskega odpoklica eh, takšnega pooblastila delno ali v celoti. Tako da še enkrat vsa zakonodajna pooblastila so v vaših eh, rokah, enako velja tudi za možnost eh, odpoklica takšnih eh, pooblastil komisiji. Torej, komitološki postopek pred Lizbono še vedno velja za številne pravne podlage in zdaj smo na poti k popolni uskladitvi. DigiMove zdaj pripravlja mm, dve omnibus uredbi za 50 aktov in leta 2013 smo sprejeli dva delegirana akta in še vedno nas čaka približno 50 postopkov s pregledom uh, v kontekstu postopka prak. Tako da to je tisto, o čemer ste govorili prej in eh, z velikim veseljem vam bomo tudi predstavili te pravne akte, o katerih je uh, govora. Ne bom vas zdaj uh, Mm, ne vem, preveč dolgo časa raz podrobnostmi, uh, eh, gremo posamično ali vse skupaj, kako se lotimo predstavitve. Ja, enega za drugim predlagam, da nam predstavite. Dobro, potem pa začnimo z železnico. Gre za uredbo komisije o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi z dostopnostjo uh, eh, železničnega sistema Unije osebam z omejenimi sposobnostmi gibanja in invalidnim osebam. Evropski parlament ima možnost eh, pregleda do 10. oktobra. Namen je, da se okrepi dostopnost želinskega eh, prometa in tudi javna infrastruktura in pa vozni park. To, kar govorim, ni nič novega. Tu gre za čisto tehnične parametre za zagotavljanje interoperabilnosti infrastrukture in uh, voznega parka. Eh, s tem pa prispevamo seveda k širšemu političnemu cilju, se pravi, da bomo lahko privabili še več ljudi na železnice in na ta način bodo tudi invalidne osebe lahko lažje uporabljale vlake in pa železniške postaje. Treba je seveda upoštevati tehnološki napredek, prilagoditev na podlagi ostalih izkušenj in pa razširitev področja uporabe za uh, mrežo TNT in eh, celotno železniško omrežje EU. E in eh, razlogi za sprejem tehnične specifikacije je, da imamo nizko stopnjo opredelitve tehnične specifikacije naravnih držav članic in pa tudi dejstvo, da tehnične specifikacije do sedaj niso mm, bile gonilna sila za investicije v to dostopnost. Eh, sredstva so na voljo in vse osebe z omejenimi gibalnimi. Eh, možnostmi bodo imele korist od teh tehničnih sprememb in ta uredba, kot rečeno, predstavlja le poenostavitev tehničnih zahtev, zahtev od držav članic, da vzpostavijo nacionalne implementacijske načrte in da zagotovijo, da so na voljo tudi vsa sredstva za to, da se eh, identificirajo in odpravijo omejitve za mobilnost in da se zagotovijo ustrezne informacije uporabnikom, kako je potekal postopek pregleda Kot rečeno, smo ta mandat eh, dali ERI. ERA je organizirala celo vrsto delovnih skupin tekom dveh let. Sem so bili vključeni vsi nacionalni deležniki eh, eh, CER, EM, UNICEF in pa Združenja uporabnikov, kot je naprimer Evropski forum invalidnih oseb. Agencija je pripravila potem priporočilo aprila 2013 in tudi revidirano tehnično specifikacijo, ki je bila izglasovana v januarja 2014 v odboru za interoperabilnost železniških sistemov. Toliko z moje strani uvodoma, smo pa na voljo, če imate morebitna tehnična vprašanja s tem v zvezi. Hvala lepa. Eh, Mislim, da odgovorite še na druga vprašanja oziroma predstavite še druge točke, potem pa se bomo pogovarjali vsem skupaj. Da, to je tudi bil moj namen, vendar pa sem vseeno rajši vprašala. Potem gre tudi za železniški promet in gre za tehnične specifikacije za interoperabilnost, kar se tiče um, uredbe o hrupu na tem področju. In glavni cilj tukaj je, da bi zagotovili, da vozilo ne smemo biti zavrnjeno strani države članice zaradi uspešnosti, kar se hrpa tiče. Z, tukaj bi naj združili zahteve za kontroverzna vozila in jih prilagodili najnovejšim tehnologijam. Tako da smo se skupaj revidirali, kar se tiče hrupa v trenutni odločitvi za tista področja, ki so tehnološko in ekonomsko izvedljiva gre za lokomotive, avtobuse in tako dalje. In tukaj se meje vedno znova opredeljujejo. Imamo dve mejni vrednosti, ki se uvajata, zato da bi zajeli najpomembnejše vire hrupa. Nekatere države članice so take, da je hrup politično vprašanje, tega ne moramo skrivati in tega to dobro vemo, Mihajl. In to lahko postane tudi politično vprašanje, temu pa bi se radi izognili z vsem tehničnim znanjem in specifikacijami, ki jih imamo. Prav tako imamo zagotovljena sredstva v postopku revizije, pa je era predlagala veliko novih menjih vrednosti. Potem pa je delovna skupina vse skupaj sprejela. Zaključek pa je tak, da je komisija zelo zadovoljna z delom delovne skupine ERE in priporočilo agencije o reviziji Ravnih Rupa je nekaj, kar po njemeri podpiramo. Upamo in pozivamo vas, da bo odbor TRAN z vso modrostjo podprl te spremembe. Potem nadzor plovil, sistem za nadzor plovil. Kaj je cilj tega ukrepa? Posodobitev tehnične priloge 3, direktive VTMAS, stran, ker tukaj lahko vse pove o tem. In v bistvu bi radi naredili spremembe po operativnih spremembah v sistemu pomorske izmenjave informacij, SEPSINET in v bistvu bi radi predlagali tehnični ukrep, zato da bi bolje pojasnili to prilogo in seveda tako še povečali varnost. Imamo pa tudi druga pomembna vprašanja, ki bodo pomenila dodano vrednost glede na že izvedene investicije in na podlagi tehničnih rešitev, ki smo vsega jih pridobili skozi trenutni sistem, se pa tudi trudimo, da ne bi bilo podvajanja in da bi se skupaj postalo bolj učinkovito. To je ta nadzorni sistem, potem pa klasifikacija resnih kršitev, pravila Evropske unije. Zakaj počnemo to? Kot sem dejala, se nadzorno obdobje še ni začelo, čakamo na prevod, prej bomo to poslali Evropskemu parlamentu. Veste, da moramo sedaj imeti vse jezikovne verzije za notifikacijo in cilj tega ukrepa je, da bi kategorizirali resne kršitve. Želimo si usklajevanje, praks obveščanja, primarni cilj pa je, da bi obravnavali vse enako na ravni EU, ko gre za preverbe glede kršitve skupnostnih pravil. Tukaj bi imeli pač enake postopke proti kršitvam na področju cestnega prometa in potem tudi možne posledice za cestni promet. To bo pomenilo pravno varnost za podjetja in tudi bolj pošteno konkurenco, pa tudi jasnost za izvajanje in nadzor podjetij, ki se delujejo v cestnem prometu. Imamo zelo dobre razloge za to, trenutno delo pa je rezultat več pobud, smernic in tudi priporočil strokovnjakov. In potem še zadnje na mojem seznamu in potem bom končala. To je postopek, ki je povezan z licenciranjem nadzornikov letalskega prometa. Tukaj se to še ni začelo zaradi jezikovnih omejitev, tako da moramo pripraviti vse prevode, preden pošljemo to vam. Cilj je, da bi ohranili in izboljšali trenutno licenciranje za nadzornika letalskega prometa, ki opravlja svoje delo v EU. To je zelo pomemben del zračnega nadzora in tukaj imamo sedaj tehnične spremembe in nenestinjeni postopek, ki odražajo naše delo. Kakšen, kakšna je vsebina? Tukaj moramo imeti zelo dobro izureno osebje, ki mora imeti licenco na podlagi zahtev uredbe. Prav tako mora biti naveden tip upravljanja storitev prav tako pa morajo biti navedene specifične spretnosti nadzornika in potem tudi autorizacija pristojnega organa. Tako mislim, da bomo povečali varnost pripravljena prometa in potem še zadnja. Če želite govoriti še o drugih ukrepih pa imam tukaj tudi strokovnjaka, lahko se o tem še pogovarjamo. Smo pa seveda na razpolago, da odgovorimo na vsa vprašanja. Hvala lepa, gospod predsednik. Und, äh, Hvala lepa, sedaj pa smo na vrsti mi. Van de Kamp. Voorzitter, dank u zeer. Um... Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej čestitke komisiji. zaradi informacij, ki smo jih dobili. Vendar pa seveda bi rad spregovoril o podrobnostih. Sedaj, v sredo popovdne, 20 do 5 popovdne, seveda govorimo o pravilih in pritisku te poplave pravil. In seveda hitro pridemo do izvedbenih aktov. Če sem pravilno razumel vašo temeljitev, potem lahko podam komentar na kar nekaj teh izvedbenih pravnih aktov in lahko potem preverimo, ali imamo uradno kakšne zadržke. Spomnim se še dokumenta, gospoda Štojberja in zato bi komisiji rad zastavil nekaj vprašanj. Prvič, dostopnost storitev železniškega prometa za invalidne osebe. Dve vprašanje. Zakaj gre tukaj samo za železniški promet? Kaj pa trajekti, avtobuse in tako dalje? Ne bi mar morali tudi tega vključiti? Drugič, koliko to vse skupaj stane? Spajager je uvodoma dejala da je vse skupaj že zagotovljeno. Vendar pa potem bo na to konec konca ostalo države članice in to bo kar precej denarja. Seveda moramo zagotoviti dostop tudi za invalidne osebe, vendar pa Evropa ne bo bolj priljubljena, če bomo pripravili taka pravila, pa ne bomo zagotovili sredstev. To je vprašanje za komisijo na tem področju. Sedaj pa še drugo vprašanje, kar se tiče hrupa v železniškem prometu. Vprašanje, če bomo to uvedli, ali je to potem tudi že končna rešitev, ali pa bomo imeli še več pravil na področju hrupa v železniškem prometu. Seveda bi bilo odlično, če bi s to uredbo že kaj vse razrešili. in potem ta posvetovalni organ. Kaj bo prinesel novega in tema kršitev pogodb, odličen predlog. Vprašanje pa je, kaj komisija meni o globah, ki zadevajo Nemčijo in Francijo, tukaj gre za socialni dumping, če pa bo 28 držav imelo različne globe, potem to tudi ne bo prav koristno. In potem še nadzorniki zračnega prometa, kaj pa njihovo zdravje v tem osnutku uredbe, govorimo o zdravju certifikatih, spričevalih, tehničnih določbah, vendar pa kaj pa če zbolijo, naprimer, če se to zgodi, ali bo to tudi del te uredbe? Hvala lepa, gospod Ertuk. Ja, fin dank, fin dank. Hvala lepa, hvala lepa tudi za vašo predstavitev. Iskreni moramo biti, poslanci pri teh tehničnih temah ne poznamo vedno vseh podrobnosti, tako da ne moremo zastavljati morda vedno ustreznih vprašanj, moramo pa seveda zaupati v komisijo. Dve specifični vprašanji imam, glede direktiv, dveh specifičnih direktiv. Najprej ta informacijski sistem za nadzor. Tu me zanima, kakšno dodano vrednost bi lahko zagotovili, če bomo zagotovili te tehnične spremembe in koliko bi to stalo. To bi me zanimalo. In potem še drugo, zadnje vprašanje. To zadeva to tematiko hrupa. Vedno znova slišimo, kako pomembno je to. In tukaj bi me poleg vsega, kar je že bilo predstavljeno, zanimalo še, ali in če da, kaj Evropska komisija predvideva kot dodatne ukrepe v naslednjih tednih, mesecih in letih, kar se tiče zmanjševanja hrupa v železniškem prometu. Hvala lepa. Ja, dan Gesine Meissner. Gesine Meissner. Ja, vielen Dank. Hvala lepa. Najprej seveda vemo, da so delegirani in izvedbeni akti za to, da olajšajo delo poslancem Evropskega parlamenta, vendar pa moram reči, da imamo sedaj od Lizbonske pogodbe tudi zmešnjavo glede pristojnosti med komisijo in parlamentom. Bomo videli torej, kaj se bo zgodilo, toliko za začetek. Sedaj pa konkretno, kar se tiče predstavljenih zadev, kar se tiče prometa plovil kako bomo izboljšali izmenjavo informacij tukaj in koliko bo zagotovljeno varstvo, varstvo podatkov. Drugič, za osebe z reducirano mobilnostjo. Dokdaj bi naj bilo to izvedeno in ali velja za to za vse države in za vse koridorje, za vse železniške proge. ICE, naprimer, imajo zgolj nekaj mest predvidenih za invalidne osebe. Torej, dokdaj bi naj to zagotovili, bi naj bilo to zagotovljeno posod in ali je res vse že zajeto v programu mm, Connecting Facility in potem nadzorniki zračnega prometa. Seveda, potem vprašanja glede zdravja, naprimer nosečnice, kdaj se morajo izreči, kdaj morajo povedati, da so noseče. Seveda to ni bolezen, lahko tudi nosečnice normalno delajo. To se mi zdi nekoliko smešno, torej, da se to tudi umenja in odkdaj se to mora povedati in ali bo kdo morda celo kaznovan za to. Ne vemo. Potem pa kršitve, kako boste zagotovili nadzor, to je vedno vprašanje, ki ga zastavljamo. Hvala lepa. Sedaj pa Kilonen. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod in gospodje. Pravzaprav me zanima tudi to, kar je zanimalo prvega govornika, nadzornik izračnega prometa in njihovo zdravje. Vedno znova se sprašujem, kdaj se bomo zbudili in zavedli, da moramo torej tudi vedeti, kako zdravi so tisti, ki nadzorujejo naš zračni prostor. Poleg tega pa ko govorimo danes veliko o dostopnosti različnih oblik prometa, govorimo o tem, da mora vsak državljan imeti dostop do teh oblik prometa. Kako bomo torej prisilili države članice, da ukrepajo, da bodo poleg različnih oblik prometa vključevale tudi dostopnost letih za vse državljane. Kajti, samo če imamo ne vem, sodobno železniško postajo, to še ne pomeni, da bo dostopna za invalidne osebe. Danke, jetzt Karima Deli. Hvala lepa, Karima Deli. Alors, si bien compris... Hvala, gospod predsednik. Torej, če prav razumem, naj bi Evropska komisija parlament bolj vključila v pripravo delegiranih aktov in eh, tudi v izvedbene akte. Sem prav razumela, ste to dejali? Kajti moram reči, da mi ni bilo najbolj jasno, zakaj to gre. Mi lahko poveste, ali da Evropska komisija želi parlament bolj vključiti v pripravo delegiranih aktov in izvedbenih aktov? To je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje, nekoliko bolj splošno. Kako namerava generalicija MOV sodelovati z drugimi eh, direkcijami, kajti ko gre za promet, so stvari seveda zelo horizontalne eh, in vplivajo na okolje, podnebje energetiko in tako naprej. Skratka, zanima me, kako boste zagotovili to, ta horizontalni vidik. No in mene zanima konkretno, kakšne prednosti naj bi te nove tehnične specifikacije na področju interoperabilnosti prispevale k zmanjšanju hrupa. Torej, za koliko decibelov bomo znižali hrup. Potem me zanima tudi, kakšne so dejansko tiste nove tehnologije, ki bodo zmanjšale, znižale hrup v železniškem prometu. Ali so tu zajete tudi specifične tehnike za področje interoperabilnosti in ali bo komisija v prihodnje pridila tudi druge e, cilje in pa tudi način, kako se lotiti teh ciljev. Hvala. Jetzt Peter Lundgren. Thank you, Mr. Chairman. Lundgren. Hvala lepa, gospod predsednik. Imamo vprašanje, kar se tiče medoperabilnosti, kar se dostopnosti tiče. Zakaj potrebujemo bolj stroga pravila za železniški promet? Moramo upoštevati tudi stroške za izvajanje tega ukrepa, morajo imeti enako podlago za vse oblike prometa. Dostopnost pač seveda vključuje tudi stroške, sedaj pa seveda tudi financiranje. Ne razumete me napak. Seveda si želim več dostopnosti za invalidne osebe, vendar pa ali si želim, da se o tem odloča Evropska unija in ne države članice? Ne, tega si ne želim. Potem pa tudi hrup in ravni hrupa. S kom ste se posvetovali pri reviziji te direktive in katere? ukrepe še komisija predlaga za to, da bi znižali hrup v železniškem prometu. Potem pa še nadzor prometa pravila skupnosti. Tudi sam se sprašujem, kot če nekdo pred mano, kakšna je dodana vrednost te predlagane tehnične spremembe in koliko bo to stalo. In katere zainteresirane strani ste poprašali po tem ukrepu. Potem pa tudi okoli za skupno izmenjava informacij na pomorskem področju, kako bomo izboljšali sistem Safe Sea, Safety in kako bo zagotovljena zaupnost podatkov, potem pa še kontrolori leto. Tudi tukaj imam nekaj vprašanj, kot moji predhodniki. Sprašujem se na primer, ko mora kontrolor leto obvestiti ustrežni organ, če je noseč, če je ženska noseča in potem seveda zanima, ali obstaja kazni za to. Včasih pa seveda zadeve niso tako jasne, glede nosečnosti, kot omenijo uradniki EASE. In enako velja tudi za torej, uporabo določenih zdravil. To je to, hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa za vse te informacije o predlogih, ki sodijo na področju komitologije. Komisija je prej omenila ne bistvene spremembe, ampak tudi te spremembe, naprimer, privedajo do proračunskih posledic, potem do različnih sprememb, ko gre za pristojnost posameznih operaterjev, menili ste CEF. Zanima me, kaj boste storili na tem področju. Želim si, da bi delali z dobro voljo v duhu zaupanja. V parlamentu so sicer te teme obravnavane kot tehnične teme, ampak vseeno so tudi politične, politično obarvane. Zanima me, koliko časa pridobimo, poprečno gledano. Rekli ste, da je običajni postopek zelo dolg, da bi morali skrajšati ta postopek, ampak vprašanje je, kako rešiti težave, ki jih imamo potem še s svetom. Zanima pa me, kot rečeno, koliko se poprečno privrčuje časovno pri tem postopku. Kako sami sodelujete z državami, članicami in posameznimi akteri, naprimer sindikati? ko gre za certificiranje, ko gre za pilote, za osebje in tako naprej. Sindikati so tisti, ki se ukvarjajo s to tematiko. Namreč govorite o tem, da je nosečnost nek problem. Res je, da je nosečnost morda neka omejitev, ampak nič takšnega. Enako velja tudi potem tudi za same potnike. Omenili ste tudi morebitne zdravstvene težave. Zanima me, kaj se dogaja na področju hrupa. Imeli smo že na voljo eno direktivo, potem smo jo preoblikovali. Pri hrupu pa že od leta 2008 velja direktiva, leta 2011 je potem zadeva kar izginila in zanima me, zakaj je ta zadnja direktiva kar nekako izginila in smo jo na nek način združili s tisto prejšnjo, starejšo ali bo morda zaradi tega prišlo do težav na ravni nekaterih držav članic. Hvala. Ja, je te telička. Hvala lepa, sedaj pa gospod Telička. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, Hvala lepa. Gospod in gospodje, spoštovane kolegice in kolegi, kratek bom. Štiri točke sem imel, pa ste jih si že omenili. Imam pa splošno horizontalno pripombo, saj zame pa je to ključnega pomena. Cenim relativno temeljito pojasnilo komisije in tudi dober pogled v predlagane spremembe, vendar pa to se nanaša na vse, kar smo slišali, me zanima ocena vplivov. In to bi me bilo tudi zanimalo v vodnih besedah, ali imamo to pripravljeno, je bilo to izvedeno, kaj pravijo, kakšni so rezultati na kratko in kako so te analize vplivov bile izvedene. Vem, da je to komitološko, da so to tehnični ukrepi, ali je bilo to storjeno na ravni GD, ali je to storil odbor za analize vplivov. Torej, zame je to ključno vprašanje, ki potem tudi že pokaže določene dodatne zadeve. Če bi dobili torej, še tukaj nekaj dodatnih informacij, bi to zelo cenil. Mislim pa, da bi to moral biti standard za prihodnje, ko se predstavljajo ukrepi, da bi torej to bilo predstavljeno že v vodnih besedah. In še pomislek. Mislim, da to ni ravno velik problem. Kar se tiče kršitev, morate me še prepričati, da je to resnično kategorija tehničnih ukrepov. Morda so tukaj posledice nekoliko širše. Toliko z moje strani, povzetek horizontalen, če si ogledamo vse prispevke, ne bom pa ponavljal tega, kar sem hotel na začetku povedati, pa so to omenili že kolegi. Okay. Hvala lepa, Dominik Rike. Merci, euh, Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Imam eh, nekaj konkretnih in nekaj manj konkretnih vprašanj. Najprej, če se mm, dotaknem tega, kar dela Karima Deli. Ta postopek komisije naj bi kaj bil, naj bi bil nek uh, izkaz takole za zgled in primer novim uh, članom, da bodo videli, kako to poteka, ali pa ima nasprotno komisija namen redno mm, stopati pred nas uh, in uh, morda celo opraviti razpravo o tovrstnih komitoloških uh, postopkih. Ali je torej enkrat in nikoli več, ali pa je to zdaj nek nov pristop, kajti gre za nekaj čisto novega. Druga pripomba, tudi dokaj splošna. V komitologiji, in to vidimo pri vseh eh, besedilih, ki jih predlagate, imamo kar nekaj različnih zadev. Tu imamo seveda nedavno izglasovana besedila, in uh, ta zahteva je potem izjednali delegirane akte. Imamo pa uh, tudi kodifikacije v preteklosti sprejetih besedil in tu, če tudi komunitologija zdaj odhaja nazaj v neko staro metodo uh, bolj zamrljenega dela, me vendarle zanima, kaj sproži, ne vem, neko spremembo priloge, ki bi se delo iz leta 2006, 2007, 2008. Torej, zakaj se je to zgodilo? No in potem hrup, to je nekaj, kar eh, zanima številne. Če recimo bomo spreminjali normative za emisije ali pa za hrup, me zanima zopet, kaj je tisto, kar sproži sprejem takšnega novega komentarožega akta. No in še drugo vprašanje, ali novi normativi, ki jih predlaga komisija, v komitologiji, ali se ti potem uporabljajo v primeru financiranja, ki je bilo predvideno za zmanjšanje hrupa, ali bo se to torej predstavljalo neko novo normo in ali bodo potem na tej podlagi deležniki in eh, državljanci v teoriji tudi dodatna eh, sredstva torej ali bo možno eh, takšne normative tudi spodbijati v primeru tovrstnega financiranja. Kajti dejstvo je, da ko smo glasovali o tem, takrat ni bil predviden nikakšen normativ. Tako da me zanima, ali bo to potem operativno vezano eh, tudi na spremembo eh, temeljnega besedila. Ex post. To bi bilo dokaj zanimivo slišati. Hvala lepa. Ja, ich bin jetzt der Letzte auf der Liste. Ich habe Tudi jaz imam vprašanje, gospod Telička je dejal, da gre za tehnične spremembe. Ko pravimo, da lahko komisija to počne sama in o teh tehničnih spremembah nam ni potrebno tukaj sklepati. Primer. Kar se tiče dostopnosti za invalidne osebe, seveda bi bilo dobro, če bi rekli, da mora vsaka železniška postaja imeti dvigala za dostopnost tudi za invalidne osebe in bi to uresničili že jutri. Vemo, da to ne gre. Zanima pa me, pa me kako tako dvigalo izgleda. V Belinu smo na eni od železniških postaj gradili, zgradili takšno dvigalo. Če stopite eh, z otroškim vozičkom, potem imate ravno še prostor, če ste suhi, da stojite zraven. Potem pa imamo tudi invalidske vozičke. Sam bože, lahko stavo dvigalo medtem ko tisti, ki bi rad stal za njim, pa bo imel težave. Pred 25 leti smo že določili dimenzije za dvigala v Berlino, povečali smo jih. Neodvisno od tega, pa se mi zdi, da so to norme, ki jih lahko določimo in potem, ko jih preverjamo in morda v kakšni starejši zgradbi so dvigala lahko manjša. Tukaj ne bo malenkosten, vendar pa ali potem te norme tudi uveljavljate, to bi me zanimalo. In potem boste gotovo dobili našo podporo, če želite uveljaviti tako normo. Potem hrup. Sveda, milijarde smo že namenili za prepreke, ki ščitijo pred hrupom. To pomaga nekaterim, v nižjih nastopih više pa ne. In vemo, da lahko to celo poveča hrup, kaj ti pride do odboja hrupa in se potem ta še poveča. Vemo, da se je potrebno lotiti torej boja proti hrupu pri viru samem. Evropsko pravo pa je proti temu, to bi našlo samo za infrastrukturo, čeprav je to drago, dolgotrajno, neočinkovito in nič ne prinese. Tukaj bi se torej zazel za to, da bi raje dejali, dobro, tehnične možnosti imamo, da se lotimo Rupa Priviro, poznam inženirja, profesorja tehnične univerze v Berlinu, ki opravlja izredne delo, da bi to uveljavil. Da bi torej sredstva, ki se uporabljajo, ne tekla v infrastrukturo, temveč v vrh Rupa samega. Vendar pa tu moramo spomniti zakonodajo. Za 1,2 milijarde bi lahko 80 odstotkov tovornih vlakov v Evropi opremili z bolj tihimi zavorami. To bi bilo ceneje, bi bilo bolj učinkovito, vendar pa seveda sedaj politično to še ni izvedljivo. Kako bi lahko to uresničili? Imate kakšno, kakšen predlog za to? Če se boste tega lotili, imate takoj našo podporo. Jetzt haben Sie das Wort. Ja, danke. Prosim. Um, thank you very much. Hvala lepa, gospod predsednik z vsem našim tehničnim znanjem in sem kar imam nove, ne vem, kako lahko odgovorim zelo hitro na vaše vprašanje. Poskusila bom. Začela bom s horizontalnimi vprašanji, potem pa bom prosila kolege za pomoč. Najprej redna praksa o poročanju o komitologiji. Sem direktorica za koordinacijo politik in varnosti in moram reči iskreno, da bo za moje službe vedno veliko veselje, da pride sem in vam povedo več o tem. Mislim, da to ne bo redna praksa, ker boste vi preobremenjeni s pomembnimi političnimi vprašanji na vašem dnevnem redu. Če pa boste to zahtevali, bomo seveda prišli. ali bomo vključevali naše delo bolj Evropski parlament, način dela. Imamo jasna pravila o posvetovanju strokovnjaki in seveda bomo to spoštovali. Torej, moramo se posvetovati z vsemi strokovnjaki. Imamo 40 eh, skupin strokovnjakov, ki nam pomagajo pri našem delu. Tako bi tudi Pavlu. Ne pri vseh primerih imamo analizo vplivov, vendar pa pri najpomembnejših koščkih zakonodaje pa. In seveda moramo potem imeti tudi ex post evaluacije in tudi vse študije, posvetovanje z zainteresiranimi stranmi, priporočila agencij, industrije, tako da če vse skupaj se štejete, v bistvu, prijete do vprašanja Ines, koliko časa to traja, izračunajte. To ne traja minuto, dan, mesec, to traja kar nekaj časa, če želite to temeljito opraviti. In potem bi seveda si želeli, da bi bili bolj vključeni v to delo strokovnjakov. Pravila pa pravijo, da če to zahteva Evropski parlament, lahko komisija povabi tudi strokovnjake parlamenta na te sestanke. Torej, povabili bi vas, da, tako kot piše v pravilih, predsednik predstavnega odbora, generalnega direktorja naslovi sprošno, če lahko Evropski parlament, strokovnjaki Evropskega parlamenta sodelujejo na teh sestankih, torej ne poslanci, strokovnjaki. Če bo prišlo do tega, vam lahko zagotovim, da imamo zelo stroga pravila tudi v komisiji, kako se usklajujejo med GDI. To je usklajevanje med službami. Imamo torej zelo veliko sestanko, ne bom govorila preveč podrobno o internih pravilih komisije, vendar počasih so ta še bolj stroga kot tista, s katerimi se soočamo tukaj. Torej, tako vam zagotovim, da bo koordinacija zagotovljena. Potem pa bolj specifična vprašanja, o specifičnih okrepih, o katerih sem govorila. Seveda, vprašanje nosečnosti, imam izkušnje, jaz sem noseča, delala sem čisto do konca, potem tri dni kasneje sem tudi spet začela. Imam torej svoje mnenje, to ni bolezen, vendar pa imam potem tudi strokovnjaki, ki pravijo drugače. Tako da bo to torej trajalo še kar nekaj časa, preden bomo. Uh, prišli do končne rešitve. Vidimo, niso ugotovili šest mesecev, da sem bila noseča, torej sodelavci tudi ne vedo vedno, da je kdo noseč. Toliko o tem. Invalidne osebe. ali bi to naj bila konkurenčna prednost za železniški promet napram drugi, drugim oblikam prometa. Da, tukaj bi si želeli, da bi v železniškem prometu začeli s tem, da bi bili vodilni, kajti 90 odstotkov, tako kaže ankete, včasih ne uporablja železniškega prometa, zato ker ni dostopa za vse invalidne osebe ali pa tudi za eh, mlade matere z otroškimi vozički. Zato podpiram seveda to, kar ste dejali. Če bi imeli možnost za dodatno financiranje tem ozirom in seveda, če bom lahko vplivala na to, potem vam lahko povem, da bom to tudi storila. Financiranje ali za vplivo ere. 100 milijonov smo privračali pri maestrinih stroških, 20 milijonov pri inventarju in potem še precej sredstev na drugih področjih. Imamo potem tudi približno 4,3 milijarde prednosti, če bomo zagotovili dostopnost. Seveda pa spohno omenjam socialnih, izobraževalnih vidikov, socialne vključenosti in tako dalje. Mislim, da je bilo to, to vprašanje o invalidnih osebah. Sedaj pa še nikol, če bo še kaj potrebno dodati, če sem kaj izpustila. Hvala in dober dan. Mislim, da je šlo za vprašanje področja uporabe in obsega uporabe. To bomo sedaj nekoliko razširili vse skupaj, to bo celoten okvir Evropske unije prešlo tukaj samo za TNT omrežje. To velja torej za nove postaje, za nove vagone in potem tudi za obnavljanje vagonov. Je pa potem to vse skupaj skladu s konvencijo Združenih narodov o invalidnih osebah, kar se tiče postopne odstranitve ovir na železniških postajah. Hvala lepa, Nikol, kar se tiče hrupa, vprašanje Ines, ta ukrep bo nadomestil stari ukrep, ni je več tu in te nove tehnične specifikacije bodo govorile samo o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 mislim, da ne bomo mogli razrešiti vse težave s tem. Tega se je lotila agencija in era mora redno revidirati tehnične predpise in upoštevati tehnične izboljšave. To je torej primer takega ukrepa bo pa komisija v naslednjih mesecih sprejela še nekatere ukrepe za zmanjševanje hrupa. Že jutri se bomo posvetovali skupino strokovnjakov na področju hrupa in želeli bi pripraviti ukrep, ki bo harmoniziral različne režime glede hrupa v železniškem prometu v različnih državah članicah in to bi naj potem sprejeli do konca letošnjega leta. Tako upamo, da bi potem to verjavili naslednje leto. Gre torej za spodbude, za dostop do železniških tirov, kako bi torej operaterji lahko pridobili s tem, da bi seveda favorizirali tiste, eh, tisti železniški vozni park, ki bi bil bolj tih. Potem pa tudi tovorni vlaki, tovorni vagoni, ki so bili uradi pred uveljavitev tega ukrepa in to je večina železniškega voznega parka. Kajti ti predpisi potem za njih še ne veljajo. Zato torej je komisija izdelala eksterno študijo, ki je končana in sedaj imamo našo notranjo presojo vplivov in bi radi izdali notranje sporočilo komisije na začetku naslednjega leta, upamo. Hvala lepa. Ne bomo govorili o našem programu dela, ker čakamo, za, ker čakamo na naslednjo komisijo. Po predstavitvah se lahko vrnemo na to o tehničnem programu dela se bomo pogovarjali lahko takrat, se prečujem, verjetno razumete naše mojitve na tem področju. tako plovila, vprašanje zaupnosti. Mislim, da pravice, ki zagotavljajo zaupnost podatkov, so zagotovljene in ENISA, Evropska agencija za omreže in varnost prenosa podatkov, z njo smo se posvetovali o tem in to so potrdili, to spremembo. Size ne nadomešča trenutnega sistema izmenjave informacij, je pa to prostovoljni postopek sodelovanja. Gre za Cezar. Bom pa sedaj dala besedo Jakobo, ki je strokovnjak za nadzor plovil. Hvala lepa, dober dan, skušal bom biti kratek, glede na to, da je že pozno. Direktorica je že odgovorila na kar nekaj vprašanj. Sedaj pa še stroški in dodana vrednost. Mislim, da je bilo vprašanje o tem. Mi smo investicije tako na nacionalni ravni, v vseh državah članicah, pa tudi v Lizboni, v Evropski pomorski agenciji v, naslednji, v zadnjih desetih letih. Sedaj pa se zdi, da je to v zadnjih 3-4 letih dejansko postalo operativno in da vidimo potencial. Prava dodana vrednost je, da skušamo uporabiti te kombinirane investicije v sistem, kar se da učinkovito. Skušamo nadgraditi tehnične rešitve, ki smo jih razvili skupaj z državami članicami in se skušamo izogniti podvajanju sistemov, kaj ti tako bi ne bilo dodane vrednosti in bi samo ustvarili zmedo z dodatnimi stroški, to pa ni naš namen. ko bomo uporabljali ta sistem, bomo lahko zajeli to direktivo, pa tudi še druga področja pomorskega prometa. To je bilo že omenjeno. To se navizuje na piratstvo, carino, nadzor ribištva in tako dalje. Torej, ta sistem se lahko uporablja. Stroški. Ni stroškov za države članice. Spremembe, ki se predlagajo, so na osrednji ravni. Tukaj gre za integracijo sistemov. Grafični umestnik bi dodali, da bi to potem prikazali na zaslonu. Naprimer, lahko imate potem letala, ki se premikajo, vidite tudi stolp za nadzor zračnega prometa. In to je torej to, kar bi prinesel ta umestnik. To poskušamo storiti. Potem vprašanje posvetovanja z zainteresiranimi stranmi. Strokovnjaki držav članic imajo pristojnosti za nacionalne sisteme in to potem razvijajo tudi skupaj s komisijo. Ne gre za to, da bi imeli sistem samo zaradi sistema, gre za to, da bi resnično izboljšali medoprebilnost med različnimi službami, naprimer obajna straža ali kakor že. To je to, hvala. Hvala lepa. Sedaj pa kršitve. Nekdo je omenil socialni dumping. Imamo z nami tudi strokovnjaka, ki kar dobi besedo. Prosim. Thank you and, uh, good hvala lepa. Dobar dan. Kar se tiče sankcij, ekscesivnih sankcij, ki so bile omenjene. Prav imate, pobuda govori o kršitvah samo v tej fazi in to zato, ker imamo različne sisteme kazni po državah članicah in je zato težko pripraviti zakonodajo in zagotoviti določeno raven tudi na evropski ravni. To je nakazala tudi študija komisije in ki je objavljena na naši internetni strani. Istočasno pa že imamo pravilo, ki velja za sankcije in to je splošno pravilo, da morajo biti sankcije očinkovite, nediskriminatorne in proporcionalne. Točno take teri so razmernosti pa je pomemben. Imamo tudi sodno prakso iz leta 2010. Orban, primer Orban, kjer govorimo točno o tem primeru sorazmernosti. In torej tudi v primeri, kjer imamo prekomerne sankcije, vidimo, da se lahko pritoži na te sankcije in potem sodišče odloča o tem. Evropsko sodišče. tehnični ali ne tehnični ukrep. Dali smo, da je to tehnični ukrep, kajti tukaj gre za kategorizacijo kršitev. Gre tudi naprimer za nekatera pomembna pravila v prevozništvu. ur vožnje in tako dalje. In to gradi na obstoječih pravilih iz leta 2001, tako da obstajajo zahteve, da pripravljamo zakonodajo pri resnih kršitvah. Thank you very much. Um... Hvala lepa. In potem še zadnja točka. Ne bom ponavljal tega, kar sem dajala o nosečnosti. Mislim, da ni pričakovati sankcij. Mislim, da gre samo za to, da zagotovimo varnost v zračnem prometu, če bi prišlo do kakšnih zapletov pri nosečnosti. Tako da porabljajo, mislim, da enake postopke kot v drugih poklicih, kar se tiče zdravil. Pa pripravljajo seznam zdravil, ki bo objavljen kot sredstva za olajševanje dela in kot si lahko mislite, bomo se osredotočili na tista zdravila, ki lahko spremenijo obnašanje in ki lahko povzročijo, da je kontrolor letov nesposoben za upravljanje svojega dela. In zadnje vprašanje, zakaj, mislim, da je gospod Rike spraševal o tem, zakaj še vedno uporabljamo stare postopke komitologije. Naj dam primer z področja, ki ga pokrivam sama, varnost v zračnem prometu. Imamo varnostno uredbo in imamo naprimer metode, kako moramo pregledovati potnike med varnostnimi pregledi. Metodologija, kako to počnemo, je že zajeta v to. In nisem želela začeti razprave o tem, kako to potem počnemo po nujnih varnostnih postopkih. Pozabila sem vas vprašati, ali imate varnostno sobo v parlamentu. Včasih pač moramo uporabiti stare komitološke postopke, ko gre za nov razvoj dogodkov, in potem je edina možnost, ki jo imamo pri izvajanju, kako bomo odkrivali eksploziva, naprimer, s katerimi napravami in bomo imeli poseben sistem za odkrivanje eksplozivnih teles in to lahko storimo zgolj starimi kometološkimi postopki, ker pač novih ni. Ta omnibus imamo in teh 15 taktov skupaj, bo potem vključenih v izvedbeni postopek, potem bomo sledili tem pravilom. V tem trenutku pa lahko uporabljamo le stare postopke. Upam, da smo odgovorili na večino vaših vprašanj. Če smo na kaj pozabili, vam na leta za sedem pisno odgovorimo. Hvala lepa, gospod predsednik, še enkrat, da ste nas povabili. In vse najboljše pri delu v naslednjih mesecih, se pa že veselimo novih izzivov, novega komisarja ali komisarke na področju prometa. Hvala lepa, hvala tudi vam. Tako, zaključili smo še zadnjo točko na našem dnevnem redu in sedaj sledi sestanek koordinatorjev. Naslednji sestanek našega odbora pa bo ponedeljek 29. septembra ob 15. Merci. Je, je voulais juste savoir si nous nous réunissions demain matin ou. Zanima ali se jutri zjutraj dobimo ali ne. Montag 29. september. Ne. Ponedeljek 29. septembra ob 15. popoldne se vidimo. Tako. Konec sestanka, potem pa nadaljujemo s sestankom koordinatorjev.